situacije, kar zadeva uh, postopek po sedmem členu v svetu, morate vedeti, da svet ne mora obrivati na dokončeni iztek postopkov. Evropski svet mora stalno imeti pregled na tem, kaj se dogaja, tako da bo lahko na tej osnovi odločal naprej. Najlepša hvala. Danke. Najlepša hvala za zaključek te razprave. Naj povem, da imamo predlog resolucije petih političnih skupin glede tekočih postopkov v skladu z sedmim členom proti Poljski. Razprava je s tem zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer na izjavo sveta in komisije glede nadaljevanja kazanskega pregona proti ministerskemu predsedniku Češke republike zaradi ponevirbe sredstev Evropske unije in morebitnega nasprotja interesov. In zdaj ponovno predajam eh, besedo gospe Brnjac eh, v imenu sveta. Izvolite. Hvala lepa. Še enkrat, eh, gospod predsednik, gospe in gospodje, naj vam zagotovim, da Evropski svet pripisuje velik pomen ustrezni uporabi evropskih sredstev v skladu z pravili in spoštovanje dobre finančnega upravljanja postopki proti ministrskemu predsedniku Češke republike glede eh, zlorabe sredstev Evropske unije eh, preko investicijskih eh, skladov je zaskrbljujoče. Mislim, da Češke ki pristojni organi še naprej preizkujejo zadeve. Evropski svet ne more komentirati tekočih postopkov v državah članicah. Naj pa povem, da je pomembno zagotoviti, da bodo pristojni organi svoje delo ustrezno opravili, kot je parlament na plenarnem zasedanju v decembru eh, povedalo se uvaja revizija, počakali bomo na njene rezultate. Zelo pomembno je zagotoviti uporabo zelo močnih mehanizmov za zagotavljanje spoštovanja evropskih finančnih interesov in porabo sredstev na zakonit način. Zato Evropski stet podpira različne pobude za krepitev obrambe evropskih finančnih interesov, kot je vzpostavitev evropske javnega tožilstva, ki bo začelo delovati še v tem letu in eh, tudi uporabo kazanskega prava za obrambo evropskih eh, finančnih interesov. Evropski svet ne more komentirati posameznih eh, primerov zlorabe sredstev, bom pa skrbno prisluhnila vaši razpravi. Najlepša hvala. Zdaj pa Zdaj pa gospod Sinkijevič, komisar, pristovni komisar za to vprašanje. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, najlepša hvala za priložnost, da komisija predstavi trenutno situacijo na tem področju. Naj, najprej je, podarim tri zadeve. Evropska komisija ima nično toleranco za zlorabo evropskih sredstv sredstev. Drugič, Evropska komisija skrbno spremlja informacije in pritožbe, ki se nanašajo na nasprotje interesov iz vseh držav članic. Tretjič, Evropska komisija je izvaja široke aktivnosti glede pregona na češkem. Kakšna so dejstva in kje smo v našem postopku revizije? Službe Evropske komisije so izvedle revizijske postopke januarja in februarja 2019. Te revizije se nanašajo na porabo sredstev iz regionalnega sklada, kmetijskega sklada in socialnega sklada. Trenutno smo v različnih stopnjah eh, postopka. Eh, revizije, kar zadeva socialni sklad in eh, sklad za regionalni razvoj, so te v napredni eh, fazi. Kar eh, nimamo pa še dokončnih rezultatov za ta dva sklada. Zato bodo rezultati tajni, dokler ne bo postopek zaključen, to se pravi, dokler ne bo Evropska komisija sprejela dokončnega eh, sklepa. Evropska komisija je posredovala svoje ugotovitve glede sklada za razvoj eh, podeželja in eh, sprejela priporočila za to, da bi se izognili vsakšnemu nasprotju in interesom v prihodnosti, eh, izvaja pa tudi bilateralna srečanja z češkimi oblastmi. Izveda vseh postopkov za povračilo sredstev lahko traja 24 mesecev. Postopek pa je zelo pomemben. Evropska komisija mora zagotoviti, da je postopek eh, trden in eh, zanesljiv. Evropska komisija je eh, svoje ugotovitve delila z odborom za proračun, za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu. Danes ne bi komentiral rezultatov revizije. Čeprav revizije še potekajo, je Evropski proračun popolnoma zaščitem nobenih eh, izplačin iz eh, strukturnih in investicijskih skladov, ne grejo v projekte, ki bi lahko bili predmet nasprotja interesov. Češki republiki se ne eh, izplačuje nadomestilo stroškov v primerih eh, odkritih eh, sumov nasprotja interesov. Kar pa zadeva štorklino gnezdo in ta postopek. Decembra 2017 je Olaf dokončal svojo preiskavo in komisiji priporočil, da izterja nazaj vsa izplačana sredstva. V preiskavi na Češkem je treba poštevati vse te ugotovitve in morajo izterjati sredstva nazaj od upravičencev, tako da ne bo prišlo do, do škode za nacionalne in evropske proračuna. Tukaj gre za izključeno pristojnost čeških pristojnih organov. Kar pa zadeva druge države članice, bo Evropska komisija eh, spremljala eh, sume nerešenih eh, primerov nasprotja interesov. Komisija ponuja podporo vsem državam članicam, da ustrezno izvajajo ukrepe za preprečevanje primerov nasprotja interesov. Najlepša hvala. Gospod Zdehovski je Eh, prvi govornik. Spoštovani gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar, spoštovani predstavniki sveta. Čeprav se ta razprava nanaša na revizije in preiskave, naj o tem spregovorim na bolj splošni ravni. Kakšno je načelo Evropske unije? Več kot je nam je komisar Han zagotovil, da imamo enaka pravila za vse. Naj pa vam povem, kako je na češkem, ko pride do napak pri črpanju evropskih sredstev. Takoj pride do preiskave, takoj pride do zahtevka po povračilo sredstev in če pride do kršitve, češ, eh, ki jih je zakonov, vse sproži preiskava. Ampak tokrat se to ni zgodilo. Sprejeli smo novo uredbo. Ministerski predsednik pa je sodeloval pri tem, ko je bil finančni minister. In zdaj, ko se zadeve povezujejo z njim, ne moremo izvršiti ustreznih postopkov. Evropski svet pravi, da se ne more vpletati v tekoče postopke. Seveda to spoštujemo, ampak potrebujemo jasno stališče. Če ministerski predsednik v skladu z eh, revizijskim poročilom je, eh, ki je odgovoren za eh, proračunska sredstva, lahko to stori. Izpolnil sem svoj čas, tako da verjetno ne smem nadaljevati. Naslednja na seznamu je gospa Lara Wolters. Ja, hvala lepa. Novembra je več kot 200 tisoč ljudi šlo na ulice, na demonstracijo proti gospodu Babišu v Pragi. Potem pa je gospod Babiš strajal, da je bila demonstracija, kot tudi preiskava Evropske komisije, del nedemokratične ukrepanja proti njemu. Gre za absurdno teorijo zarote. Evropska komisija upravlja svojo nalogo tudi v imenu čeških državljanov, za katere pravice gre poročilo je jasno in ogotavlja, da je gospod Babiš v jasnem nasprotju interesov, ker uporablja dena, evropski denar za to, da bi se bogatil. Na milijone bo treba vrniti in novi mehanizem za zagotavljanje pravne države naj bi zagotovil ustreznost eh, pristojnih organov, tako da se bomo lahko na njih zanesli. Zato mora biti evropski proračun ustrezno robusten. Hvala lepa, gospa podpredsednica Šarancova. Mikro. Ja. Mikrofon. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tisti, ki me poznate in mislim, da vas je prisotnih kar nekaj. Boste vedeli, da nikoli nisem bila proti konstruktivni razpravi od katerem koli vprašanju. Ampak za konstruktivno razpravo potrebujemo trdno osnovo in tega pogoja danes se nismo izpolnili. Tukaj grejo samo v tisi, mogoče tudi eh, osebne zamere. Trenutno imamo češko politično razpravo na evropski ravni. O čem eh, govor, pravzaprav govorimo? Komisija je povedala, da se izvaja revizija in, in izvaja standardno komunikacijo z eh, Češko, tudi na vseh drugih eh, področjih češki organi opravljajo svojo vlogo. Češko pravosodje torej deluje, kot bi moralo delovati. Postopki se bodo nadaljevali kljub eh, tem razpravi v Evropskem parlamentu. Tako da je ta točka na dnevnem redu Evropskega parlamenta popolnoma irrelevantna. Ta razbrava namreč je politična in nič več kot rezultat prizadeva nekaterih naših čeških kolegov. Dejstvo, da je bil Evropski parlament eh, potegnjen v češko politično razpravo, meče slabo luč na našo verodostojnost. Hvala lepa. Gospa von Kramon, ta obdeljna ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Situacija v Češki republiki je zaskrbljujoča. En najbogatejših oseb, Andrej Babiš, odloča o politiki te države, hkrati pa v Evropskem svetu glasuje o kmetijski in strukturni politiki, eh, zaradi kateri je obogatel. To je klasični no, nasprotje interesov vendar pa gospod Babiš eh, ni eh, vzrok tega problema, ampak samo simptom. Posod ima svoje prste zraven v politiki. Eh, po politiki prevzema tudi gospodarske sektorje in medije. Ima tudi močne gospodarske interese v drugih držav članicah, začenši za Mačarsko, preko Slovaške do Nemčije je pa samo eden izmed mnogih eh, oligarhov, ki so obogateli na račun evropskih sredstev. Šokantno pri tem pa je, da niti ne vemo natančno, v kakšnem obsegu so Babiš in drugi oligarhi profitirali na račun evropskega proračuna, kajti ne, ne komisija in ne države članice nimajo možnosti slediti sredstvom eh, iz kmetijskega sklada in strukturnih eh, skladov. Nujno potrebujemo nov sistem, ki bo preprečil tako napačno dodeljevanje evropskih sredstev brez jasnih pravil glede nasprotja interesov, eh, brez eh, pravil za prijavo osebnih premoženja. Ne bomo spremljeni česar. Brez ukrepov za razklenitev zapletenih povezav med različnimi podjetji in na področju lasništva zemlje ne bomo naredili nič česar. Pogosto se pokaže, da pri eh, privatizaciji eh, v kmetijstvu ne profitirajo kmetje, ampak politična elita, ki eh, se gosti eh, na teh eh, sredstvih. Eh, še bolj nepravično je to zato, ker gre večina plačil redkim lasnikom zemljišč, ne pa tistim, ki jih naj bi vzdrževali z subvencijami, kmetijskimi subvencijami. Hvala lepa, gospod Ivan David. Nisem prijatelj gospoda Babiša, ampak eh, tukaj gre za demokracijo. Gospod Babiš je študiral na privilegirani univerzi za trgovino, potem se je priključil v partiji in eh, zastopal Češko republiko eh, v tujini po, po letu 1989. Po privatizaciji pa si je prilastil pustil ogromne industrijske subjekte v živilsko predovalni industriji in potem pa je kupoval naprej. Izvajal je zelo spreten marketing, konkurenca ni bila tako spretna kot on, tako da se je lahko bogotil. Potem je prišel v eh, češki parlament in potem v vlado. Zmagal je na volitvah in postal ministerski predsednik. Njegova podjetja so prijela eh, sredstva iz evropskih eh, skladov in to v velikih zneskih. So ga pa prisilili, da je svoje premoženje dal v fundacijo, v sklad. Ustanovil je podjetje, ki je aktivno eh, v zabavni industriji, o tem eh, sodišče še odloča. Kar zadeva demonstracije, ki jih je podpira opozicija, te stanejo precej denarja. Preference ministerskega predsednika se še povečuje. Ponovno lahko zmaga na volitvah. Dejanski razlog za trenutno situacijo je sistem v Evropski uniji, ki omogoča korupcijo z subvencioniranje zasebnih podjetij na mesto spoštovanja trga in tržnih načel imamo drugačen sistem subvencioniranja iz evropskih eh, skladov. In priča smo tudi totalitarnim sistemom na političnem področju. Hvala lepa, gospod Omrži. Gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Kar naravnost povejmo. Korupcija glede evropskih skladov obstaja in kot predsednik odbora za regionalni razvoj lahko povem, da eh, se moramo brezkompromisno boriti proti korupciji na področju strukturnih skladov. Gre namreč za verodostojnost naše politike. Prav tako pa gre tudi za zaupanje v evropske inštitucije. In eh, pri tem boju vam bom stal ob strani. Prav tako pa vam bom stal ob strani tudi zato, da bomo odpravili uh, konflikte interesov uh, in pa uh, morebitne goljufije in korupcija uh, na češkem. Gospa Koveči, ki je generalna tožilka, je bila uh, imenovana in lahko takoj že ugotovimo, da njena sredstva niso ustrezna glede na boj, ki ga mora boriti. Evropsko tožilstvo mora biti finančno neodvisno. Dokler ne bo imelo na voljo dovolj eh, sredstev, ne bo moglo slediti ciljem, in ne bo se moglo boriti eh, proti korupciji na področju SKP-ja, na področju strukturnih skladov. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa se je javila predsednica odbora za nadzor proračuna, gospa Hohlmeier. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, gospa predstavnica sveta, kolegica Hranceva, tukaj ne gre za češko interno razpravo to moram povedati. In to moram razlo nekaj moram razložiti tudi gospe Roman Tobadel. Meni ne gre za to, kako deluje sodstvo na češke. Ne ukvarjamo se s sodnimi postopki. Imam pa dve vprašanje, kjer prosim komisijo in svet za pomoč. Prvo vprašanje je evropska sredstva ne smejo spodbujati oziroma podpirati oligarhičnih struktur. 61. člen, ki se nanaša na nasprotje interesov, moramo spremeniti, sprejeti moramo zakonodajo proti oligarhom. Tukaj moramo biti zelo jasni. In drugo, kar moramo razjasniti, je, koliko evropskih sredstev lahko prejme posamezna oseba v enem letu in znotraj enega večletnega finančnega obdobja. Če ena oseba dobi 100, 200, 300, 400 milijonov, druga oseba pa mogoče 5000 evrov, je neravnovesje veliko preveliko. Gospa Ingitevi. Hvala lepa, predsednik. Um, Ponovno odprtje procesa proti češkemu premijeju eh, zaradi eh, goljufije, eh, goljufij je zelo pomemben dogodek. Ne smemo dopustiti, da prihaja do takšnih goljufij in do zlorabe sredstev. To je velik problem in moramo govoriti o korupciji, ki obstaja v EU. To, kar je naredil češki predsednik vlade, je samo en primer korupcija, goljufija, zloraba sredstev. Eh, do tega prihaja v mnogih državah Evropske unije in to eh, posega v razvoj, v človekove pravice in zato je ključnega pomena, da Evropska eh, komisija resno preišče te primere. Želela bi živeti v Evropi, kjer ne bo korupcije, Evropi, ki bo temeljila na pravičnosti in na solidarnosti in skupna sredstva morajo eh, slediti temu cilju, namesto da gredo v žepe skorumpiranih politikov. Samo na ta način bomo lahko uspeli v Združeni Evropi. Gospod Knotek, Andrej. Hvala lepa za besedo. Predsednik vlade eh, Babiš je leta 2011 začel svoje gibanje na protikorupcijski platformi. Leta 2008 je dobil ta sredstva, ampak postopek je bil sprožen leta 2015. In zaenkrat eh, je situacija ta, da je bilo lani bil lani pregon odložen, e, potem pa je prišlo do razkritja novih e, dejstev e, in predsednik vlade je svoje svoja podjetja dal v jamstveni sklad, ampak ni povsem jasno, kako naj se definira konflikt interesov. Evropski parlament eh, je tu posegel v notranjo politiko razpravo in to mislim, da je škodljivo za Češko republiko. Kolega Peksa, gospe in gospodje. Po razpravi eh, o Mačarski in Poljski je težko dodati še kaj novega. Andrej Babiš bi moral biti res eh, zadnji alarm, Eh, ki nam bi moral dati vedeti, da se je treba te situacije lotiti in da je treba eh, vzpostaviti mehanizme finančnega nadzora v Evropski uniji, ki bodo učinkoviti, kajti sedanji niso. Gospod Babiš je enostavno prenesel svoje podjetje v jamstveni uh, sklad, ampak ta uh, jamstveni sklad nadzoruje uh, skozi družinske člane, kar pomeni, da ima do njega dostop v vse čas. In to je zelo preprost uh, trik. Uh, tu gre za uh, uh, trike salonskih goljufov. Je pa uh, največji ekonomski gospodarski akter. Uh, na Češkem in prejema velik del evropskih eh, sredstev in eh, s tem ehm, ohranja svoj položaj na Češkem. Evropska unija z preko njegovega podjetja eh, Agrofin dobesedno neposredno financira gospoda Babiša in njegovo kliko. In to ne ščiti samo njega, temveč tudi z njim povezane politike in poslovneže, ki so so dejavni v drugih državah. Ko govorimo o resnih ukrepih, potrebujemo uh, soglasnost, ampak ti oligarhi en, en, en drugega ščitijo. Hvala lepa, gospod Blaško. Hvala za besedo. Gospod predsednik, spoštovani kolegi, državljani eh, Češke republike, uh, so naveličani vseh teh razprav o predsedniku vlade Babišu. In dlje, ko govorimo o tem, eh, več eh, voljivcev ga bo izvolilo. Prepustimo Čehom, da eh, se odločijo glede tega. Nihče ne more s prstom kazati na gospoda Babiša in reči, da je kriv. To je notra, notranja zadeva Češke republike in to se tiče Češke in uh, njenih državljanov. Ta parlament si prizadeva za enakost med spoloma in zato bi prosil, da se vzpostavi odbor ki bo preiskoval dejavnosti Evropske komisije oziroma predsednice Evropske komisije gospe von der Leyen, kajti tudi ona je osumljena v svoji državi konfliktov interesov. Komisija bi morala to preiskati in na osnovi te eh, preiskave bi eh, morala biti pač sprožena politična odgovornost. Hvala lepa. Gospod Flanagan. Hvala. En od poslancev, mislim, da je bil to gospod Renc, je rekel, uh, da uh, je tu uh, v igri precej predsotkov. Zame to ne drži. Če je eh, šel na denar v napačen žep, potem želimo ta denar eh, nazaj. Ljudje si močno prizadevajo za to, da zberejo dovolj denarja, da plačajo svoje davke in mi eh, želimo, da gre ta denar v prave roke in eh, sredstva eh, za eh, kmetijstvo in za razvoj podeželja so pomembna in evropski državljani morajo tudi imeti zaupanje, da ta denar gre v prave roke. In moramo zagotoviti v sedanjem prestopu, postopkov pregleda, eh, da eh, denar ne bo mogel iti v napačne roke eh, ne namerno, ne nenamerno, kajti sedaj se to dogaja in ti zneski so kar veliki. Gospod Murešen. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsednik, gospod, gospa ministrica. Eh, tu gre za sredstva eh, evropskih državljanov, evropskih davkoplačevalcev in zato je eh, naša naloga, da zagotovimo, da je ta denar ustrezno uporabljen. Kakršnakoli zloraba teh sredstev je nesprejemljiva, zlasti, če to izvaja nek predsednik vlade. To je nesprejemljivo. Kaj moramo narediti? Moramo zagotoviti, da bodo ta sredstva eh, vrnjena, vrnjena v evropski proračun in zato imamo OLAF in zato imamo tudi eh, Evropsko javno tožilstvo, ki mora biti eh, neodvisen, ki mora biti dejaven in ki mora ukrepati v teh primerih. Gospod Babiš eh, in eh, z njim povezani ljudje morajo to, ta denar vrniti. Če eh, se bo izkazalo, da je prišlo do kakršnega koli kazanskega prekrška, potem je treba to preiskati in um, zagotoviti, da bodo ta sredstva vrnjena. In uh, zato morajo prevzeti odgovornost tudi gospod Babiš in njegova skupina tudi tu. Hvala lepa. Gospod Liberacki ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospa ministrica. Občutek imam, da je svet prišel do zaključka, da ga to ne zanima. Komisar je predstavil postopek in na koncu svojega govora je rekel, da bo postopek lahko trajal še 24 eh, mesecev. To je predolgo, to je preveč. In kaj parlament počne med tem, eh, poziva k eh, neki dejavnosti. Tu gre za denar, specifično gre tu za denar. Ne gre za politiko ali je denar pravilno uporabljen ali je nepravilno uporabljen. Če se izkaže, da je nepravilno uporabljen, potem mora biti vrnjen in niso češka sodišča tista, ki morajo o tem odločati. Zato so pristojne uh, evropske inštitucije. No, in sedaj tu poslušamo, da je gospod Babiš dober poslovnež. Gospod Joachim Hus ima besedo. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvaležen sem komisiji, da je oddala tako zadržano stališče v zvezi s temi eh, predsotki in pa v zvezi z vprašanjem v zvezi z gospodom Babišem, kaj ti številni postopki tečajo. Mi bi morali počakati na te postopke, preden um, podamo kakršnekoli sodbe. Če tega ne bomo storili, Potem se bomo izpostavili očitku, da eh, tukaj eh, vodimo razpravo iz zavisti. Mi se tudi ne eh, jezimo zaradi tega, ker gospod Babiš spregovori o nekaterih kritičnih zadevah, kot je naprimer ohranitev češke krone, zaščita meja, migrante in tako naprej mi bi eh, morali biti neutralni pri tem vprašanju, pa čakati bi morali na rezultate preiskav in vprašati bi se morali, ali imamo še vedno primerne predpise ali pa bi morali eh, subvencije povsem črtati. Hvala lepa. Gospod Petri Sarvama. Hvala lepa, predsednik. Svet, komisija, res vaju prosim, da prisluhnete temu, kar bo povedal. To je izredno škodljivo za Evropsko unijo. To je izredno škodljivo za javno podobo Evropske unije. Teoretično povedano, zadeva Babiš ni edina zadeva. Vemo, da da je on oligarh, poznamo dejstva, eh, ampak on ni edini. Eh, če člen 61 finančne uredbe ni dovoljšna pravna osnova, potem je treba to spremeniti in to hitro. Potrebujemo dejanska pooblastila eh, za Evropsko unijo, da lahko preneha z takšnimi zlorabami in zato potrebujemo vsa potrebna sredstva. Hvala lepa. Ta hip ne vidim naslednjega govornika v dvorani, in sicer gospoda Čuho Daroja. Morda sedi kje drugje. Če ne, potem pa bom dal besedo takoj eh, gospe Angeliki Vincih, Evropska ljudska stranka. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, korupcija in goljufija nimata mesta v Evropski uniji. To smo dolžni našim davkoplačevalcem. Ampak nekaj bi rada povedala. Gospod David je zapustil dvorano. Ampak um, tukaj je nasplošno kritiziral podjetnike, ampak tukaj gre za eh, konflikt interesov med eh, podjetji in politiko. Sama sem političarka in podjetnica in zame je jasno, da ne prejemam eh, javnih subvencij in tudi se ne udeležujem javnih razpisov. In kazensko pravo za politika ne more biti moralna instanca. Eh, gospod Kurz, eh, naš ministerski predsednik, ne bi pozdravljal, če bi v tej politični skupini eh, imeli to dvojnost. Zahtevamo preglednost in če je treba sredstva vrniti, potem je to treba kar se da hitro urediti. In kar se tiče političnih posledic, o teh bodo odločali v kratkem češki državljani. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa gospod Franc Bogovič transparentno črpanje evropskih sredstev je naša skupna stvar to ni stvar posamezne države še posebej ne če se o posameznih primerih razpiše tudi v časopisih kot je new york times kar je bil primer za gospoda babiša. sredstva za kmetijstvo in razvoj podeželja niso sredstva za bogatenje oligarhov ampak so sredstva ki so namenjena za družinske kmetije. Eh, in nepravilno uporabljen oziroma pridobljen denar mora biti enostavno vrnjen podpiram tudi predlog ki ga je pripravil prejšnji komisar hogan da v bodoči finančni perspektivi omejimo zgornji znesek in da je ta znesek toliko majhen da bo prišel prav res za razvoj družinskih kmetij ne pa da bodo ta denar koristile Eh, ali najrazličnejši oligarhi ali kraljeve družine. na takšen način mi ne bomo dobili zaupanja evropskih volivcev kolikor bo šel denar v takšne roke zato denar mora biti transparentno porabljen nepravilno prejet denar pa vrnjen. pane predsedujoči gospe in gospodje Logično se mi zdi, da se ukvarjamo z zadevo Babiš. On je namreč en od največjih koristnikov evropskih sredstev v eh, Češki republiki. To je denar eh, evropskih davkoplačevalcev in zato je povsem normalno, da eh, evropski poslanci želijo o tem imeti razpravo. Kar pa ni normalno, je pa to, da en od najbogatejših Čehov eh, jemlje denar, ki je namenjen regijam, eh, revnim regijam in majhnim in srednje velikim podjetjem. Moramo zagotoviti, da se bo to eh, resno preiskalo. Državljani Češke republike želijo vedeti, kaj je v tem revizijskem poročilu. Imajo pravico vedeti, kaj njihov predsednik vlade počne, kako krši eh, zakon in kako velik je konflikt interesov. Ali je odgovoren kazensko ali ne, o tem, bo odlo o tem bodo odločala češka sodišča. Ampak nikoli več ne, bo, ne sme priti do tega, da oligarhi imajo dostop do eh, evropskega denarja. Hvala lepa, sedaj pa začnemo sa postopkom eh, Catch the Eye. Prejel sem samo eno prošnjo in sicer gospe Šojdrove. Izvolite. Udeleni slova koleginja. Kole... Hvala lepa za besedo, kolegi. Eh, verjemite mi, eh, kot češka poslanka nisem ravno navdušena nad eh, ponovno razpravo o zadevi Babiš. Po drugi strani pa razumem kolege in kolegice, ki želijo prevzeti nadzor nad evropskimi uh, skladi. Uh, revizijski odbor je vedno znova potrdil, da je uh, češki uh, premije zlorabil evropska sredstva preko njegovih podjetij. Uh, denar, uh, ki je bil uh, uh, plačan Stoksnes, to je en od njegovih projektov, je bil uh, vrnjen v evropski proračun tako tu ni prišlo do eh, škode, ampak eh, spomnim se prvih besed eh, premjeja Babiša, ki je rekel in citiram, nimam nič s tem projektom, nič ne vem o tem, konec citata. In šele po preiskavi se je nenadoma spomnil, da mu projekt pripada ne uh, sodimo, ampak želimo samo uh, uh, dosledno preiskavo. Evropski proračun je namreč treba zaščititi in ne sme biti predmet zlorabe. E Hvala lepa. Sedaj pa gospod Cinkevičius v imenu Evropske komisije. Izvolite, gospod komisar. Naj, uh, najprej zelo jasno povdarim, da komisija ni uh, ima nobene eh, tolerance do goljufij ali uh, zlorabe evropskih skladov. In vem, da uh, ta hiša uh, zelo podpira komisijo uh, pri boju za strukturne sklade. Moramo zagotoviti, da bo javni denar uh, ustrezno porabljen. Naj povem, da je maja 2018 komisija predlagila predlog za mm, zaščito evropskega proračuna, če bi prišlo do kršenja vladavine vladavine prava v državah članicah eh, in sicer, da bi v takšnem primeru lahko prišlo do eh, prekinitve eh, pošiljanja evropskih sredstev. In eh, če bi prišlo do zlorabe uh, sredstev, uh, prav tako. Kar pa se tiče um, neodvisnosti uh, uh, sodstva uh, ali uh, neučinkovitosti pravnih sredstev, uh, neurešničevanja uh, sodb ali neučinkovito uh, tožilstvo ali uh, sankcije, v vseh teh primerjih uh, uh, bi uh, moralo biti to odpravljeno. Komisija mora začeti zaščititi proračun in če eh, pride do konflikta interesov, tako kot na češkem, potem eh, je treba zaščititi eh, evropski proračun nobenih eh, sredstev ne bomo eh, namenili projektom, eh, ki so lahko predmet konflikta interesov. Kar se tiče ehm, razvoja podeželja, komisija češkim oblastem ni nakazala sredstev, kjer bi lahko prišlo do konflikta interesov. Kar pa se tiče do ponovnega postopka pred češkimi sodišči, pa je to v ekskluzivni pristojnosti čeških organov. V tem primeru ni prišlo do nobenega učinka na EU proračun. Komisija bo še naprej parlament obveščala o poteku dogodkov. Hvala lepa. E in sedaj v imenu sveta gospa Nikolina Brnjač. Hvala lepa, predsednik, gospe in gospodje. Uh, Naj uh, povem, kako pomembno je za svet, da se zaščiti finančne interese unije in zagotovi, da je denar ustrezno in zakonito uh, uporabljen. Eh, nacionalni tožilci se morajo takšnih primerov lotiti, tudi nacionalna sodišča so to pristojna, ampak tudi OLAF in pa Evropsko tožilstvo in zahvaljujem se komisiji za posredovane eh, informacije. Hvala lepa. Razprava je zaključena. Glasovali bomo februarja. Torej na plenarnem zasedanju februarja. Sedaj pa imamo na dnevnem redu izjavo komisije o eh, konferenci COP petnajst, ko gre za konvencijo o biotski raznolikosti. Kolegice in kolegi, lahko uporabljate standardni sistem ali pa elektronski sistem eh, za prijavo za postopek HDI in pa za vprašanja modrega kartončka. Sedaj bom dal znovo besedo komisarju Sinkevičiusu. Izvolite, gospod komisar. Honorable members, in November this parliament... Hvala lepa. November eh, je, novembra je Evropski parlament razglasil um, uh, izredne razmere, kar se tiče podnebja in okolja. Kaj doživljamo? Ja, poplave, suše, požare in vse to žalostno uh, potrjuje, da moramo ukrepati. Evropska komisija je to vzela resno in ena prva odločitev je bila eh, novi zeleni dogovor, um, tako da bi začrtali trajnostno pot v prihodnost. Eh, radi bi bili kos eh, izzivom um, na področju uh, okolja. Um, in um, torej oktobra 2020 eh, bo potekala eh, konferenca o konvenciji o bio, biološki raznovrstnosti in temu smo se zavezali. Pozdravljam, da Evropski parlament podpira to ambicijo. Za Evropsko unijo to pomeni, da bomo eh, mi vzgled. To pomeni, da bomo sprejeli naše lasne evropske zaveze imamo strategijo do leta 2030, sprejeli jo bomo marca 2020 in tu bomo predložili predloge v zvezi z zavezami in bomo tudi predložili naše predloge v zvezi z globalnimi ciljami. Okay. Torej, torej, v komisiji uh, poteka delo, jutri boste sprejeli resolucijo in to bo za nas pomemben navdih torej, za uh, naše lastne odločitve. Kaj ti? Eh, želimo eh, doseči naše cilje, ki smo si jih zastavili v zvezi z biotsko raznolikostjo. Znanstveniki so tu jasni, mi potrebujemo eh, celovit pristop za to, da bomo rešili to podnebno in okoljsko krizo, zato se moramo dobro pripraviti na COP15 kar se tiče post 2020 in pa globalni okvir, posem podpiramo zahtevo Evropskega parlamenta, da mu potrebujemo močnejši mehanizem za izvajanje in pa mehanizme za odgovornost. Potrebujemo eh, sistemske cikle za pregled in zamirjanje eh, ukrepov in eh, napredka pri vplivu na biotsko raznolikost. Potrebujemo dolgoročne celje. Eh, in s tem ciklom bi morali začeti takoj. Začeti bi morali z globalnim okvirjem 2021. Eh, eh, in potem je pred nami tudi COP16 2022. Spremljanje in pa okvir kazalnikov bi moral vključevati tudi glavne kazalnike. Eh, in morali bi omogočiti tudi oceno nacionalnih prispevkov k dosegi ciljev. Eh, imeli bomo tudi mehanizem za pregled. Eh, naj povdarim sinergije v zvezi z upravljanjem oceanov in pa naj omenim še pogajanja za novo mednarodno pogodbo, ko gre za zaščito morske biotske raznolikosti. Evropska unija in države članice eh, so zavezane tudi mednarodnim eh, predpisom in eh, pomagamo tudi državam v razvoju. Potrebujemo tudi sredstva, mobilizirati moramo domače vire. Naj povdarim še tri pomembne vidike v tem kontekstu. Prvič, Torej, svet eh, eh, veliko potroši za subvencije, ki eh, so škodljive za biotsko raznolikost. Drugič, restauracija ekosistemov. Ta je dražja kot ohranjanje. Zaščititi moramo preostalo naravo, kajti če bomo to storili, potem bomo imeli niže stroške z popravili. In še nekaj več moramo vlagati v eh, rešitve za odpornost. Potrebujemo rešitve za omilitev podnebnih sprememb, varno hrano, zdravje, eh, varno okolje. Mi moramo biti vzgled, to pa pomeni, da potrebujemo močne zaveze, zato da bomo zaščitili biotsko raznolikost da bomo restaurirali uničene habitate in da bomo trajnostno uporabljali eh, naše vire. Seveda je treba zaščito biotske raznolikosti vključiti v vse področje politike. Zagotoviti moramo to, da bomo izpolnjevali naše zaveze. Tokrat tako, da bomo povsem izvajali. Eh, okoljsko zakonodajo in eh, da bomo uvajali tudi novo zakonodajo, zato da bomo eh, zagotovili zadostne sredstva in pa da bomo biotsko raznolikost vključili v vsa področja politike. Financiranje bo bistvenega pomena. Potrebujemo zadostne vire, zato da bomo zaščitili in pa restaurirali ekosisteme imamo skupno kmetijsko politiko, kohezijske in regionalne eh, sklade, imamo uh, horizont in life. In zagotoviti moramo, da, eh, bo, uh, da bomo s temi sredstvi tudi podali vzvod za zasebne sredstva. Potrebujemo pravičen prehod, tako da ne bomo nikogar pustili zadaj. To pomeni, da moramo podpreti naše kmetovalce, upravljajce gozda, uh, ribiče tekom tega obdobja ne smemo eh, tudi izvažati škode ven iz Evropske unije. Zato bo prihodna strategija eh, morala zajemati eh, tudi potrošnjo in pa proizvodnjo. In biotsko raznolikost moramo vključiti tudi v trgovinski sistem. Poleg tega potrebujemo sodelovanje z mednarodnimi partnerji in akterji opremiti moramo podjetja z orodjem, zato da ne bodo več odvisni od biotske raznolikosti, zato da bodo lahko um, sprejeli potrebne ukrepe za zaščito biotske raznolikosti. Živeti želimo v harmoniji z naravo in naslednja leta bodo ključna. Potrebujemo čas za izvajanje. In Evropska komisija se zaveda svoje odgovornosti v petletnem sklicu. Lahko se zanesete na nas, da bomo trdo delali, zato da bomo uh, dosegli naše skupne cilje. Hvala lepa, eh, dragi komisar. Sedaj pa eh, bomo začeli z govornikom v imenu političnih skupin. Najprej v imenu ELS, uh, gospa Evron.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 Združeni narodi so v ponedeljek predlagali, da se 30 odstotkov planeta do leta 2030 zaščiti. Za COP15 imamo 17 eh, eh, ciljev za eh, valorizacijo živečih vrst. In vse to je ključno za preživetje našega planeta. Strinjam se z vsemi temi cilji imamo eh, tu prvič eh, nek predlog eh, z jasnimi cilji, številkami in z sredstvi, da jih dosežemo. Ampak želeli bi, da bi bili te cilji še pravno zavezojoči, zato da ne bodo ostali mrtva črka na papirju. COP15 in pa pariški sporazum morata to doseči. Eh, in eh, predlagam, da Evropska komisija v strategiji, ki jo bo predstavila marca meseca, eh, te zavezujoče cilje vključi v svoje politike. Eh, eh, zaščitimo eh, območja, zaščitimo naše gozdove, naše ribiče in kmete, zagotovimo vzdržno kmetijstvo. To je, zato je odgovornost držav članic, pa tudi vsake kolektivne skupnosti. Zdaj je pravi trenutek, da to storimo. Hvala lepa, draga kolegica. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov. Eh, eh, hvala lepa gospod predsednik in eh, hvala lepa komisarju za njegove besede. najprej bi omenil uh, torej boj uh, proti uh, uh, podnebnim spremembam uh, in pa uh, boj za varstvo okolja in tu bi izkoristil priložnost, da se zahvalim vsem, ki se za to borijo. Pozdravil bi tudi dejavnost znanstvenikov in pa aktivistov. Vemo, da se je v uh, zadnjih letih za 20 odstotkov uh, skrčilo uh, število uh, živali, uh, ogromno uh, število uh, sesalcev, zlasti uh, morskih sesalcev, pa tudi uh, dvoživk in cele vrste drugih uh, živali uh, je izginilo. Uh, um, državljani Evropske unije, 26 odstotkov njih uh, pravi, da je treba zaščititi naravo in vsi smo za to odgovorni. Ampak uh, uh varovanje našega uh, planeta in pa um, uh, uresničevanje pričakovanj državljanov, uh, to je naša naloga in eh, eh, ekološka, eh, ekološki prehod mora biti pravičen, ne sme, priti, ne sme povzročati novih neenakosti. Na to potrebujemo davčno politiko, ki bo ustrezna. Kdor onesnažuje, mora plačati več. Na to krčenje gozdov evropska država uh, mora uh, zagotoviti, da uh, uh, bodo gozdovi zaščiteni, da ne bo prišlo do nezakonitih uh, sečen. In ti uh, okoljevarstveni uh, cili morajo biti zavezojoči, sicer ne bomo uh, doseči uh, nič. In uh, prav tako moramo tudi uh, skrčiti uh, Eh, uporabo eh, pesticidov. Gospe in gospodje, nimamo drugega planeta. To je edini planet, eh, na katerem ljudje živimo. in tudi z vidika pripadnika te človeške rase imamo odgovornost, da zaščitimo planet. In eh, ključno je, da eh, jutri izglasujemo to rezolucijo eh, enotno in pokažemo močen glas. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Renew Europe. Kolegica Rodriguez Ramos, za dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisar. Evropska unija je eh, soočena z eh, eh, izzivi, ki jih prej nismo poznali. In eh, izguba živalskih eh, in rastlinskih vrst je tudi del teh izzivov. Sedaj smo v resnično urgentni situaciji, kajti 73 eh, odstotkov ekosistemov v Evropski uniji in 40 odstotkov morskih ekosistemov je ogroženih resnično stopamo eh, v eh, etapo, ki lahko rečemo eh, masovno izginotje vrst. In to je neprimerljivo z prejšnjimi zgodovinskimi obdobji. Eh, in to eh, parlament mora doseči s to rezolucijo, ampak komisija mora biti zelo ambiciozna pri svoji novi strategiji za eh, zaščito biotske raznovrstnosti in to mora biti tudi predstavljeno eh, na COP15 eh, eh, na Kitajskem. Moramo zaščititi 30 odstotkov do leta 2030, 40 do leta 2040, gre namreč za zaščito naravnih območij. Kajti, uh, Imamo območja, ki so ogrožena in uh, za uh, ta uh, območja moramo zagotoviti tudi več sredstev, uh, zato potrebujemo več davkov in na ta način moramo zagotoviti uh, biotsko raznovrstnost. Uh, moramo delati skupaj z vsemi uh, eh, akteri, ki so povezani uh, z uh, glavnimi uh, vidiki um, zaščite obdob, um, okolja, tu gre za ribiče, za kmete in tako dalje. Uh, in uh, moramo zagotoviti, da bodo cilji pariškega sporazuma uresničeni, sicer uh, ta nova strategija tudi ne bo učinkovita. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu a, zelenih. Gospa Nini ste za dve minuti, izvolite. Oziroma gospod. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, torej, um, izginjanje biotske e, raznolikosti je posledica človeka. E, kajti e, zakuhali smo podnebne spremembe, pretirano izrabljamo vire in poleg tega pridobivamo živila oziroma hrano na takšen način, da uh, vplivamo na uh, biotsko raznolikost. Eh, milijoni vrst bodo izginili s planeta do leta 2030, če ne bomo spremenili našega vedenja. Uh, torej eh, srečanje oziroma sestanek za biotsko raznolikost mora biti podobno sestanku v Parizu za podnebje. Potrebujemo nujno zavezujoče cilje, kajti nismo izpolnili nobenih globalnih ciljev do sedaj. Potrebujemo pravno zavezujoče postopke, tako da bodo vse države razširile zaščitena območja in da bomo tudi spremenili način, kako delujejo naša gospodarstva zato si moramo zauzevati za 30-odstotni cilj za eh, morsko in kopensko zaščito. To morajo eh, eh, uporabljati potem države članice Evropske unije. Evropska komisija bo prvi veliki akter na sestanku in mora povedati, da si bomo mi za to prizadevali v Evropi. Poleg tega moramo um, eh, popraviti oziroma restaurirati tista območja, ki so uničena. Tudi to je treba vključiti med, med cilje. In ob koncu bi rad omenil še eh, velik izziv. Eh, imamo eh, podjetja, ki razvijajo tehnologijo ki eh, lahko povsem uničijo eh, naprimer celo populacijo komarjev. In mi želimo moratori na to tehnologijo, se, tako da se ne bo uporabljala na škodljiv način. Eh, kajti česa takšnega še nismo nikoli doživeli. Hvala lepa, hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa uh, v imenu skupine ID.